Hvala. Druga najava v soglasju s poslanskimi skupinami eh, je predlagana naslednja sprememba dnevnega reda za sredo. Eh, kot zadnja točka na dnevnem redu za danes eh, sta predvideni izjavi sveta in komisije v zvezi z mednarodno zaščito žvižgačev. Eh, predlagamo, da bi v tem bila izvedena samo izjava komisije in pa za četrtek končno glasovanje o poročilu gospede Sarnes o eh, avtonomnih trgovinskih ukrepih za Republiko Tunizijo. Eh, to bomo uvrstili na dnevni red v času glasovanja v četrtek. Ali kdo nasprotuje temu? Če ne, potem sta ti spremembi dnevnega reda sprejeti in prehajamo na glasovanje. Ähm, Spoštovani kolegi in kolegice, ne gre za ustni predlog spremembe, gre za predlog za spremembo dnevnega reda. But, no, please, Prosim, kolegi in kolegice, vidim, da nekateri ugovarjate in ta govor smo zabeležili. In to pomeni, da bomo morali glasovati o predlaganih spremembah dnevnega reda. Zato prosim, da glasujete, kdo je za predlagane spremembe dnevnega reda, kdo je proti, se kdo vzdrži. Spremembe so sprijete. Najlepša hvala. So,